in boljša sredstva, ko imamo, lažje bomo odkrivali to vrstne zlorabe. Vse nas skrbi zaradi tega, kar se dogaja na naših mejah. Moja država še ni članica šengenskega območja, upam, da to kmalo bo, vendar si želim zagotoviti, da bo zagotovljena varnost vse državljane Evropske unije. In tudi ta sistem pri tem pomaga, poleg tega pa bi potrebovali še druge ukrepe v ta namen. Hvala lepa. Gospod Žonc, ena minuta. Hvala lepa zelo podpiram ta, ta osnutek poročila in hvala gospe poročevalki za njeno dobro upravljeno delo, varnost je ključna za vse evropejce. Pomembno je, da podpremo FADO, pa da tudi okrepimo Frontex. Frontex je zelo pomembna evropska agencija ki mora delovati vse bolje za zagotavljanje varnosti celotnega kontinenta. Imamo veliko slabih izkušenj, ko gre za nespoštovanje varnosti in EU sedaj vzpostavlja svojo varnost, tako kot to počne tudi Poljska. Poljska je varna država in Evropa mora biti varen kontinent in mislim, da bo tudi ta projekt k temu pripomogel. Hvala. Gospa Dali, izvolite v imenu komisije. Hvala, eh, spoštovana gospa Mecola za vaše delo in hvala vsem poslankam in poslancem za to razpravo. Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu bo omogočil visoko raven varnosti Evropske unije in bo okrepil nadzor na naših zunanjih mejah. Končni politični sporazum glede predloga komisije omogoča bistveno izboljšanje trenutnega delovanja sistema in prispeva k boju proti uh, eh, glufijam z dokumenti in identiteto. Prav tako omogoča, kot ste omenjali, varovanje podatkov in varovanje temeljnih pravic upam, da bomo dobili pozitiven izid glasovanja glede končnega kompromisa. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa dajem besedo še poročevalki, gospe Mecola, za zadnje besede. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi komisarki Dalli zelo pozorno sem prisluhnila vsem prispevkom. Želela bi se vam zahvaliti za skorajda soglasno podporo eh, za ta akt. O čem govorimo tukaj? Fado je sistem, ki je bil vzpostavljen zato, da se z njim podprejo države članice, ki si na ta način lahko hitro izmenjujejo informacije, oziroma podobe o lažnih in pravih dokumentih. Ja, kolegi so povedali, da se je eh, zloraba dokumentov v šengenskem prostoru v zadnjih letih zelo povečala in zato je bistveno, da ukrepamo. Metode ponarejanja se spreminjajo, zato moramo tudi mi biti vedno en korak pred tistimi, ki imajo slabe namene. Na ta način bomo zagotovili boljšo zaščito zunanjih meja Unije. Hkrati pa bomo zavarovali tudi prosti pretok ljudi, ki je temeljno načelo Evropske unije. Seveda pa bomo tudi olajšali potovanje tistih ljudi po Evropski uniji, Evropski uniji ki imajo prave dokumente. Za odkrivanje lažnih dokumentov potrebujemo ustrezna urodja in s fadom dobimo ta urodja. In mislim, da bo to pozitivno vplivalo na zaščito ljudi, na zaščito njihovih identitet, ki jih kriminalni krogi žal izkoriščajo. Ljudje včasih niti ne vejo, da prihaja do zlorabe njihove identitete. Uh, no, potem pa bi se še odzvala na Mm, določena mnenja kolegov, zlasti iz skupine zelenih. Mislim, da smo našli dobro ravnovesje med uh, varstvom pravic in pa uh, potrebno varnostjo. Potrebujemo torej uh, ustrezen pristop, uh, imamo bistvene uh, sestavne dele, ki jih kombiniramo, da dobimo ustrezne ukrepe. Tako, vse bi še na koncu pozvala da se združijo in da jutri podprejo tole poročilo. Hvala lepa. Hvala, gospa poročevalka. Razprava je s tem končana, glasujemo pa jutri. Naslednja točka dnevnega reda sta izjavi sveta in komisije v zvezi s stanjem boja Evropske unije proti pranju denarja ob upoštevanju zadeve Luanda Leaks. Naj vas pripomnim, da lahko uporabite postopek pritegnitve eh, prizornosti ali pa modri karton eh, elektronsko ali pa preko običajne registracije. Eh, če imate kakšno vprašanje v zvezi z modrim kartonom, oziroma vezano z, z modrim kartonom, to je dovoljeno le po govorih vseh političnih skupin. Začela bo gospa Brnjac, ki bo spregovorila za svet. Izvolite. Hvala lepa. Predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala lepa, da ste svet pozvali, da lahko sodeluje pri tej razpravi. Na začetku bi vam želela zagotoviti, da svet, parlament in komisija si prizadevajo v proti pranju denarja. Vsi skupaj smo na tem področju že precej napredovali. Eh, dopolnili smo um, direktivo proti pranju denarja, mm, dopolnili smo zakonodajo na področju bančništva in pa kazenske zakonodaje in zdaj je treba ta pravila začeti izvajati in zvrševati. Eh, špekulacije, ki so nastali zaradi zadeve eh, Luanda Leaks, so kar alarmantne. To je škodljivo pa ne samo za eh, zadevno državo, temveč tudi za eh, evropske banke, če se bo izkazalo, da se ni spoštovalo vseh veljavnih pravil. Razumem, da eh, potekajo preiskave v Angoli, na Portugalskem in zdaj je treba spremljati, kako vse to skupaj poteka. Zadnjega julija je komisija na zahtevo sveta objavila eh, pregled eh, primerov pranja denarja, kjer so bile vključene evropske banke. Hkrati so zagotovili tudi eh, določbe v zvezi s pranjem denarja in pa pravili po vsej Evropi. No, zdaj pa se morda lahko zgodi, da se bo vse skupaj ponovilo. No, če pa pogledamo naprej, kljub vsem izzivom, pa imamo tudi nekaj razloga za optimizem. Imamo občutek, da gre za nujno zadevo tako v svetu, v parlamentu in v komisiji. Poleg tega pa se vsi strinjamo, da se želimo spopati s tem velikim eh, problemom pranja denarja. In to me potem pripelje tudi do strateških eh, sklepov, ki jih je svet sprejel lani decembra. V njih je povabil eh, komisijo, da preuči, kako se lahko poveča harmonizacija na področju eh, boja proti pranju denarja. Hkrati pa naj bi preučili tudi prednosti in pa slabosti tega, da se ustanovi Evropski nadzorni organ. No, svet pa ima tudi druga priporočila. Potrebujemo uh, eh, ksijski načrt, um, oziroma ga že imamo. Ekofin ga je potrdil uh, decembra leta 2018. Eh, ta program deluje in ga še naprej spremljamo. Naše predsedstvo je poleg tega začelo tudi širšo razpravo glede boja proti organiziranemu kriminalu, da bi lahko bili bolj uspešni in učinkoviti. Spoštovani poslanci, razumemo, da smo na pomembni točki in tukaj imamo zdaj možnost, da se lahko uh, učinkovito borimo proti pranju denarja in pa financiranju terorizma. In v tem smislu se zelo veselim naslednjih pobud in pa predlogov. Zaupamo pa tudi eh, komisiji, da se bo naučila eh, česa recimo tudi iz zadeve Luanda Lix. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospod Dali, ki bo spregovorila za komisijo. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, poslanci. Spoštovani, komisija se zaveda, kako pomembna je ta razprava. Hkrati pa pozdravljamo tudi možnost, da lahko pojasnimo svoj pristop k tem vprašanjem. Tudi k tistim vprašanjem, ki so v jedru zadeve Luanda Leaks. Vse čas smo poudarjali, da je bistveno boljše izvrševanje pravil proti, eh, za boj proti pranju denarja. Poleg tega pa potrebujemo tudi eh, boljši nadzor, da okrepimo odpornost naših finančnih sistemov. Poleg stabilnosti moramo zagotoviti tudi integriteto naših finančnih sistemov. Tukaj ne gre za težavo, ki bi zadevala samo eno državo. Evropska unija bi morala imeti ničelno toleranco do tega umazanega denarja. Pripravljeni smo uporabiti vsa urodja, ki jih imamo na voljo, v čim večji meri. Še ukrepiti smo jih pripravljeni. In nikakor ne bomo oklevali in bomo takoj ukrepali, predlagali bomo vse, kar je potrebno za boj proti pranju denarja, pa tudi za boj proti izogibanju davkom. Na podlogi resolucije parlamenta in pa sklepov ECOFIN iz decembra bo komisija sprejela nov akcijski načrt v zvezi s pranjem denarja. S tem akcijskim načrtom si bomo prizadevali izboljšati izvrševanje pravil. V zadnjih letih je bilo postorjenega že precej. Imeli smo peto Eh, direktivo na področju boja proti pranja denarja. Ta bi morala biti prenesena v zakonodajo države članice do 10. 1. Uh, vključuje uh, različne vidike, tudi civilno družbo in pa medije. Uh, treba je povečati zaupanje v poslovne transakcije in pa v finančne sisteme. Uh, Trenutno veljavni pravni okvir si prizadeva zagotoviti ustrezno ravnotežje med potrebo po tem, da zagotovimo zasebnost in pa varnost osebnih podatkov in pa potem, da potrebujemo eh, več transparentnosti pri finančnih in gospodarskih dejavnostih. S tem, ko bomo vzpostavili dostopne registre eh, in bomo imeli ustrezne informacije, bo Evropska unija dosegla tudi neka zlata pravila na tem področju. No, ampak dejstvo je, da niso še vse države članice prenesle eh, direktive proti pranju denarja. Danes, danes eh, je mm, komisija že začela s postopkom zaradi kršitve in sicer proti osmim državam članicam. No, ampak dejanski problem ni v pomankanju pravil, temveč v pomankanju izvrševanja teh pravil. Izvrševanje namreč poteka na nacionalni ravni in se po državah razlikuje. Nedavne zakonodajne eh, spremembe glede mandata Evropskega nadzornega organa so pripeljale do eh, neke vrste pauze. Ehm, ampak eh, z boljšim delom nas bomo prišli tudi do boljšega nadziranja. Komisija se zaveda, da je treba postoriti še več. Obstaja potreba potem, da se lotimo tudi strukturnih uh, slabosti, uh, kar je povezano tudi eh, z regulatorno porazdrobljenostjo po državah članicah. Komisija želi vzpostaviti enotno, celostno politiko za boj proti pranju denarja. Gradili bomo na obstoječih pravilih. Uh, in uh, dodelali, kar je potrebno. Že zdaj imamo obstoječa pravila. Bolje pa si moramo izmen, izmenjevati informacije, da bomo lažje odkrivali in tudi preganjali kaznivc, k, k, k, kazniva dejanja in storilce in tudi njihovo nezakonito premoženje. Torej potrebujemo pravila, ki uh, eh, temelijo na uredbah, ne toliko na direktivah. Na ta način bomo eh, bolje urejali zadevo na evropski ravni. To velja tako za uh, nadzor in spremljanje, temveč tudi za koordinacijo uh, enot um, za preiskovanje. Potrebujemo torej ustrezno strukturo, vendar to ne sme biti cilj sam po sebi. Ne glede na to, kakšen organ bomo na koncu imeli, ali bo nov ali eh, bo nadgrajen, mora delovati v okviru ustreznega uh, mandata in upravljanje mora biti učinkovito. Evropski parlament mora zagotoviti za bolj učinkovito um, nadzorno in izvršilno arhitekturo. In to je cilj, ki smo si ga zadali. Hvala lepa. Sledijo govori v imenu političnih skupin za ELS bo spregovoril gospod Ferber. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, seveda sem gospod. Eh, gospa komisarka, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, eh, zadeva Luanda Lix je spet pokazala, da. Je kljub petim direktivam še vedno eh, zelo atraktivna za pranje denarja. Lahko se vprašamo, zakaj. No, eh, gotovo je problem eh, v tem, da se zakonodaja počasi izvaja. Tukaj se s komisarko lahko samo strinjam. 10. Eh, januarja je bil rok za začetek uporabe te direktive. Pet od 27 držav članic je do roka v celoti preneslo direktivo v nacionalno zakonodajo. 15 je preneslo le deloma. No, preostale pa komisije o eh, prenosu še niso eh, obvestile in eh, pozdravljam to, da bo komisija začela postopek zaradi nespolnitve obveznosti. No, ampak potem pa je tukaj še vprašanje, kako države delujejo v praksi z opr pranje denarja. Lahko imamo te lepe resolucije Evropske unije, ampak kljub vsemu pa imamo na finančni ravni še luknje treba je učinkovito delovati proti pranju denarja in če to želimo, se moramo vprašati, kako se tega lahko lotimo na evropski ravni. Hvala lepa, eh, predsedstvo, da ste eh, spet začeli poslušati. Torej, gre za integriteto evropskega finančnega sistema. To je pomembno za varnost eh, naših državljanov. Kriminalni pa pranje denarja sta zelo povezana. Eh, tudi v okviru Evropskega eh, tožilstva bi mogoče lahko poskrbeli za to, eh, da bomo imeli ustrezno arhitekturo tudi za boj na področju pravna, pranja denarja. Potrebujemo ustrezno spremljanje, tako da bomo ta problem enkrat in za vselej rešili. Ne bo zadoščalo, če se stvari lotimo samo po posamečnih državah članicah. Hvala lepa. On behalf of the group of the Progressive Alliance. V imenu socialistov in demokratov bo spregovoril gospod Hejna Loma za eno minuto. Hvala lepa. Ja, spet se moramo zahvaliti neodvisnim novinarjem, ki so uh, razkrili dragocene informacije. Ugotovili so, kako, kakšen je tok denarja. To se vse skupaj zadeva v državi, kjer tretjina ljudi živi uh, s tremi dolari na dan. No, naša uh, skupina uh, že dlje časa zahteva uh, boljša pravila. In uh, priznati si moramo, da uh, nismo uspešni s temi direktivami, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Potrebujemo bolj celostno zakonodajo, ki bo ustrezna za finančni svet. Zajete bodo banke. Potrebujemo boljši nadzor po Evropi. V, imeni, v imenu skupine Renew eh, bo spregovorila gospod, gospa Strugarju za dve minuti. Vaš mikrofon je prižgan. Hvala lepa. Govorila bom v romunščini. Ne prenašamo direktiv na nacionalno raven, vsaj ne ustrezno, zato se ne moremo ustrezno boriti proti pranju denarja. To je re, realnost. Komisija je danes sprožila postopke zaradi kršitve proti različnim državam, vključno z Romunijo, zato ker peta direktiva ni bila ustrezno prenešena in tudi s četrto direktivo obstajajo težave, čeprav je bil rok juni 2017. No, zdaj je tukaj škandal Luanda Leaks in mislim, da potrebujemo pravila, gospod komisarka, da se borimo proti pranju denarja. To je potrebno. In direktive niso dovolj močen instrument. Spremeniti moramo paradigmo in vedeti moramo tudi, kdo so upravičeni lasniki, kdo so pravi lasniki. Neustrezna zakonodaja povzroča ranljivosti v EU in v državah članicah in nespremljivo je, da eno največjih posvetovalnih podjetij, ki sodeluje tudi z EU, sodeluje tudi z diktatorji iz tretjih držav in pomaga jim prati denar in denar prenašati v davčne oaze in jim pomaga tudi pri tem, da ne plačujejo davkov doma. Mislim, da potrebujemo zakonodajo magnitski na evropski ravni, kot smo mi že zahtevali. Preiskovalni novinari so nam še enkrat pokazali, kako pomembno je njihovo delo pri preprečevanju pranja denarja. Mislim, da moramo sodelovati na pravosodni ravni z njimi in to je pomembno za komisijo in tudi za nas. Hvala. V imenu skupine zelenih gospod Gigol za dve minuti. No, če se spomnim javne razprave po razkritju Luanda Lix, se počutim neugodno. Zdi se, kot da smo se nekako že navadili na te dačne škandale. Manj smo razburjeni. Javnost nekako se je sprijaznila s tem, da je politika nemočna. Dejstvo je, da, mnogi, da se mnogi izogibajo plačevanju davkom. No, ampak, če se politiki ne bomo spo, spopadli s takšnim stanjem, če ne bomo zagovarjali demokracije, ne bo šlo noben, noben um, ni čudno, da, da je ravno v uh, Etiopiji prišlo do tega Luanda Leaks. Imeli smo že zadevo Football Leaks in kaj se je iz tega potem uh, razkrilo? Louis Pinto je sicer v zaporu, nismo pa preganjali tistih glavnih eh, kriminalcev. No, potem Portugalska, tam so preprodali vizume, eh, na Madeiri pa je nastala davčna oaza. Eh, To se dogaja in kot Evropska unija tega ne moremo dovoliti. Evropska komisija mora izvrševati evropsko zakonodajo v vseh teh državah. Predolgo je enostavno samo gledala, kaj se dogaja na portugalskem. Eh, sočasno pa so potekali eh, veliki škandali, katerim se ni sodilo. Mislim, da imamo eh, na portugalskem težave eh, s pravosodjem in komisija mora eh, s pospešenim postopkom zadeve urediti. No, z revizijo, uredbe o reviziji moramo zagotoviti, da v prihodnje kriminalci ne bodo več mogli poslovati s temi, s tem umazanim denarjem, kot se je izkazalo recimo pri Luanda Leaks in eh, S tem problemom se moramo direktno spopasti. V imenu skupine EKR, gospa Kempa, za minuto izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Samo z strogo zakonodajo, ki bo imela tudi ustrezne sankcije, bomo preprečili organizirani kriminal. Na polskem smo uvedli takšna pravila in Zbignjev Žobro je javni tožilec tam. S pomočjo njega se uspešno borimo proti pranju denarja. Izterjali smo približno milijardo evrov. Gre za vprašanje zavezanosti javnega tožilca in pravosodnega ministrstva. Na voljo imamo kar nekaj instrumentov, naprimer zaseg premoženja, omejevanje delovanja z bankami in uh, za organe, ki ne sodelujejo ali osebe, fizične in pravne osebe, ki ne sodelujejo, imamo kar nekaj morebitnih sankcij. Peta direktiva za preprečevanje pranja denarja je zelo pomembna na evropski ravni in to je samo še en element v boju proti pranju denarja. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine GUE, gospod Gušmal, za minuto in pol, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Afera Luanda Leaks je razkrila, koliko odgovornosti leži tudi na nacionalni ravni. Na portugalskem imamo kar nekaj eh, razkriti v zvezi s tem, kako je Izabel dos Santos sodelovala z našimi podjetji in tako naprej. Tudi v drugih jurisdikcijah na Malti vidimo, da so sodelovali v tem ciklu pranja denarja. Tudi evropske institucije morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Če obstajajo nacionalne jurisdikcije, ki omogočajo in spodbujajo izogibanje davkom in pranje denarja, potem mora Evropska unija ukrepati. Obstaja tveganje, da se bo pojavilo še več podobnih škandalov in krivci bodo ušli roki pravice. To je lahko na ravni držav ali pa na ravni svetovalnih podjetij, s katerimi včasih sodeluje tudi Evropska komisija. In ta podjetja potem usmerjajo te nezakonite operacije. Če nihče ne bo odgovarjal, potem bo na koncu kaznovan samo Rui Pinto in to je človek, ki je dokumente razkril javnosti. In edina lekcija, ki se jo bodo ljudje naučili, je oziroma bo, da posledice trpijo samo nedolžni. Hvala, hvala lepa. To je bil zadnji govornik v imenu politične skupine. Sledi pa gospod Pereira za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Pranje denarja je zločin, ki ima več obrazov. Spodkopava naložbe in podjetja so umazana zaradi tega, trpi pa gospodarstvo. No, to je kaznivo dejanje in ne gre samo za problem gospodarstva ali nadzora. Ne, to je problem pravne države in tudi človekovih pravic odločilno se moramo odzvati na vse to. Kar nekaj postopkov zaradi kršitve teče v državah članicah, ki še niso prenesle pete direktive o preprečevanju pravne denarja. In mislim, da vsako državo članico 27-erice čaka kar nekaj dela, kajti vse se morajo dela lotiti zelo odgovorno. Zradi teh razlik vedno obstajajo možnosti, da se pojavi kriminal. Komisija mora ukrepati bolj odločno, direktive je treba spremeniti v uredbe, nadzora mora biti več, vključena mora biti tudi ECB, če nacionalni regulatori niso sposobni ustrezno ukrepati. Hvala, gospa Kiniči, za minuto. Izvolite. Hvala lepa. Odkritja iz afere Luanda Leaks kaže na to, da se moramo boriti proti pranju denarja v Evropske uniji. Pranje denarja je en od načinov, s pomočjo katerih organizirani kriminal um, vpliva na gospodarstvo, na prosto konkurenco in tako naprej. In pranje denarja tudi omogoča financiranje terorizma. Torej moramo okrepiti zakonodajo EU za boj proti pranju denarja in moramo tudi uskladiti nacionalno zakonodaje. In prav tako moramo uskladiti uh, oziroma moramo to obravnavati na kazensko pravni ravni in organi pregona morajo imeti oblasti pristojnost eh, pregleda že na administrativni ravni. Pri nas v Italiji je že tako, ker imamo eh, finančno policijo. Vemo, da se je doslej, oziroma da se zdaj odkrile en odstotek takšnih kaznevih dejanj. Sedaj pa uh, gospod Grejer, mi to izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Luanda Leaks in podobni škandali kažejo, kako ekonomski in finančni sistem v Evropi vodita do korupcije in pranja denarja. Sistem na portugalskem ni dober in to je treba izpostaviti. Videli smo, da so državljani na slabšem, kajti v zadnjih letih je bilo zaradi varčevalnih ukrepov oblikovanih le malo novih delovnih mest. To ima posledice potem tudi na druge države članice. Afera Luanda Leaks pa kaže tudi, da je zelo pomembno zaščititi prijavitelje nepravilnosti. Zagotoviti je treba, da se bodo preiskave izvajale tako, kot je treba in tudi direktivo iz leta 2019 moramo prenesti ustrezno. Na portugalskem pa moramo poskrbeti, da bodo preiskovalni novinari imeli vse možnosti, da svoje delo opravljajo tako, kot je treba. Hvala lepa, zdaj pa gospa Ferreira za minuto. Izvolite. Gospod Ferreira, hvala lepa. Gospod predsedujoči, škandali kot je afera Lux, Leaks in podobni kažejo, da je kapital mogoče hitro seliti in to omogoča tudi pranje denarja. Zdi se, da naša država bolj sodeluje z multinacionalkami kot eh, organi EU. Zakonodaja za preprečevanje pranja denarja se praktično zanemarja, nič se ne spreminja oblasti v tako imenovanih razvitih državah si zatiskajo oči in svojega dela ne opravljajo tako, kot je treba. Takšnega dvoličja ni mogoče nikoli utemeljiti in zdaj se vidi, kako neokolonialistične želje ima Evropska unija. Zdi se, da Evropska unija nima interesa, da bi rešila to vprašanje. Davčne oaze, ki obstajajo v EU, kažejo, da to drži. Hvala, gospod Radev, za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje. Na Evropski ravni imamo stroga pravila. To so pravila iz eh, četrte in pete direktive o preprečevanju pranja denarja in eh, preprečevanju financiranja terorističnih dejavnosti. V začetku januarja je bil rok za prenos, ampak eh, na osnovi afere Luanda Leaks vidimo, da prenos ni bil ustrezen. Imamo strogo regulirani sektor, prav tako imamo potrebne instrumente, da bi odkrili vsako sumljivo dejavnost na področju pranja denarja, vendar naš napor je za manj. Ne gre samo za zonanje grožnje, do pranja denarja prihaja tudi v EU. Evropski finančni trg je lahko tako žrtev kriminalcev in teroristov. Luanda Leaks je afera, ki izpostavlja nevarnosti neizvajanja evropske zakonodaje, vključno z preverjanjem identitete klientov, poročanje sumljivih transakcij in tako naprej. Držanje pravil in nadzor nad izvajanjem so ključni elementi. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa Markeš za minuto. Izvolite. Gospod predsedujoči, to je razprava, ki jo imamo v parlamentu večkrat. To so prakse, ki se v naši družbi pojavljajo, kajti veliko sredstev namenjamo preprečevanju kriminalnih dejavnosti. Možnosti za inovacije je veliko, digitalnih transakcij je vedno več in te transakcije so tudi vedno bolj sofisticirane. Pravila ne zadoščajo. Potrebujemo koherentne režime nadzora, in potrebujemo boljše načine za ugotavljanje nepravilnosti. Tudi različni organi v državah članicah morajo bolje sodelovati. Razmisliti moramo o tem, da bi evropski organi imeli več uloge. Skladnost v evropskih institucijah mora biti strožja, tudi s pomočjo izvrševanja javnih organov. Verjetno bo treba ukrepiti tudi zakonodajni proces na evropski ravni. Resno moramo razmisliti o tem, da bi sprejeli uredbo na tem področju. Ljudje morajo zaupati bankam, finančnim institucijam in javnim organom. Zato tega boja še nismo dobili in predlagam, da z tem dobrim bojem nadaljujemo. Hvala lepa, gospod Kaza dobi besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Pranje denarja je resen primer kaznivega dejanja in to pomeni, da moramo preganjati tiste, ki se ukvarjajo z to dejavnostjo. Informacije in podatki pa ne tečejo do preiskovalcev in tožilcev, zato lahko ti delujejo nekaznovano. Dafne Karuana Galicija je bila umorjena, zato ne more več poročati o pranju denarja in o korupciji. In uh, ta korupcija se še naprej dogaja. Podjetje na Malti pa še vedno ne želi posredovati potrebnih podatkov, zato potrebujemo ustrezen okvir za to, da se bodo ti podatki ustrezno posredovali tudi med različnimi enotami za finančni nadzor v Evropi. Nadzor mora biti strok, poskrbeti moramo, da bodo tudi tretje države sodelovali v naših preiskavah pri pranju denarja in tiste jurisdikcije, ki ne sodelujejo, morajo biti predmet sankcij. Ne moremo nadaljevati z sistemom po starem. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega. Zdaj pa gospod Tank za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve milijardi je ukradla ljudem v Angoli. Dobila je posojila, ki jih ni poplačala. No, zakaj je postala najbogatejša ženska v Afriki, številni pravijo, da zaradi korupcije. In mi vidimo samo denar, ki ga porabimo. No, denar je porabila tukaj 50 milijonov za jahto, 30 milijonov funtov za graščino v Londonu. Pravi zločinci so tisti, ki so pravi njen denar. To so bili davčni svetovalci iz Luksemburga, bankiri v Liechtensteinu, pa tudi v Amsterdamu so sodelovali z njo. In ti kriminalci so zdaj svobodni Rui Pinto je tisti, ki je razkril afero Luanda Leaks, pa tudi afero Football Leaks in že leto dni sedi v zaporu. On je prijavitelj nepravilnosti, on si zasluži zaščito. A ni tako? To je moje vprašanje za komisijo. Vedeti moramo, da problem obstaja in to je tudi naš problem. Zaščititi moramo tiste, ki razkrivajo ta kazneva dejanja. Boriti se moramo proti pranju denarja, združiti moramo sile na nacionalni in evropski ravni in skupaj se moramo boriti proti temu pojavu. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa podpredsednik Karas. Lepo prosim, spoštovani kolega. Hvala, gospod podpredsednik, gospe in gospodje. 2000 milijard evrov se opere po svetu. Ampak eh, ni treba gledati drugam. Problem se pojavlja tudi v EU. 110 milijard evrov se opere v EU. To je že skoraj toliko, kot znaša letni proračun EU. In tukaj res gre za vprašanje verodostojnosti pravne skupnosti in gre za vprašanje verodostojnosti evropske parlamentarne demokracije. še vedno obstajajo razlike med sprejetimi obveznostmi in plačili. In še vedno četrta direktiva ni ustrezno prenesena, čeprav imamo že peto in še vedno imamo krpanko pravil. In še vedno mislim, da potrebujemo enoten nadzor na finančnih trgov. Potrebujemo finančno policijo na evropski ravni. Mislim, da moramo končno storiti to, kar obljubljamo že več let. Hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Belka. Izvolite. Hvala lepa. Govorili smo o aferi Panama Papers, o Paradise Papers, LuxLeaks in tako naprej. No, pa smo spet tukaj. Zdaj govorimo o aferi Luanda Leaks. Izabel dos Santos je morda storila kaj narobe, ampak o tem zdaj nima smisla govoriti. Mislim, da moramo najprej pomesti pred svojim pragom. V aferi Luanda Lig se Dubaj pogosto omenja kot ciljna destinacija, ampak eh, zakaj Združeni arabski emirati niso na našem črnem seznamu jurisdikcij, ki ne sodelujejo z nami? Predlagam, da komisija preuči to vprašanje, ko bo revidirala seznam drugič če portugalska banka in malteški ponudniki finančnih storitev pomagajo gospodu Santos, me zanima, kje so te vrzeli pri boju proti pranju denarja in izogibanju davkom. Letošnji akcijski načrt na tem področju mora nasloviti tudi to vprašanje. Lahko kritiziramo napake najbogatejše ženske v Afriki, ampak vprašati se moramo, zakaj tukaj v EU spodbujamo takšna dejanja. Hvala, sedaj pa začenjam postopek pritegnite pozornost predsednika. Imam pet zahtev, vse lahko sprejmem. Najprej eh, gospa Pitikanjen, eno minuto, izvolite. Aha. Uh, Hvala lepa. Države članice so tukaj na udaru seveda, kajti izvajanje je slabo, prav tako ni ustreznih pristojnosti na evropski ravni, treba je zagotoviti boljše sodelovanje med eh, enotami za finančni nadzor in uh, platforma za enote za finančni nadzor prav tako nima dovolj pristojnosti in na osnovi vsega tega vemo, da sistem ne deluje, ker niti ni zasnovan tako, da bi deloval. In še enkrat, to je razlog, zakaj smo tako neučinkoviti. Upam pa, da bo komisija resno razmislila o tem, da spremeni direktivo za preprečevanje pranja denarja v uredbo prav tako morajo občutno povečati preglednost glede upravičenih lastnikov in registrov upravičenih lastnikov prav tako moramo okrepiti bonitetni nadzor in sistem zasnovati tako, da bo lahko deloval. Hvala. Hvala. Zdaj pa Lopes Aguilar. Izvolite za minuto gospod predsednik komisarka dalli ah. komisarka dalli dobrodošla na tej razpravi o boju proti pranju denarja. to ni prva takšna razprava prej smo imeli luxleaks imeli smo panama leaks in imeli smo eh, preiskovalno komisijo katere član sem bil in mi smo uh, dali priporočila uh, glede tega. Imamo že peto direktivo o boju proti pranju denarja in vsi ti primeri, ki sem naštel, le še poslabšajo situacijo s pranjem denarja. Primer Luanda Liksa je, je pač karikatura tega. Zadeva hči nekdanjega predsednika Angole, Vendar po drugi strani moramo tudi zaščititi žvižgače, kajti neverjetno je, da nekatere države članice, tudi Portugalska, niso prenesle direktive o zaščiti žvižgačo in nekateri novinari žvižgači so na portugalskem zaporu zaradi tega, kar so počeli. Hvala, hvala kolega. Sedaj pa kolega Bruzinski, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko smo slišali danes tukaj in spet govorimo o teh finančnih aferah. Vidimo pa, da pranje denarja ni pojav iz tretjega sveta. Ne gre samo za Afriko ali davčne oaze. Ne upravičeni lastniki vlagajo denar v Evropi ali pa ga trošijo v Evropi. Kriminalci so vedno korak pred nami. Nobena država članica tega ne bo rešila, če ne bo usklajevanja. Lani je šest držav poskusilo oblikovati en urad, ki bi se boril proti pranju denarja. In kot nekdanji minister za notranje zadeve na polskem, vam lahko povem, da je uspeh našega dela bil odvisen tudi od sodelovanja z drugimi državami in evropskimi agencijami. To je edini način delovanja. Hvala. Lega. Hvala lepa. Sedaj pa uh, kolega Urik. Mene minuto, izvolite. Hvala. V številnih državah članicah imamo vedno strožjo zakonodajo glede pranja den denarja in to tudi vključuje igralništvo, vendar pa je spletno igralništvo nedotakljivo, ker deluje na globalni ravni in države to težko nadzirajo. In zanima me, ali se kaj dela Eh, na boju proti to vrstni kriminaliteti, ki vključuje pranje denarja. Hvala. In še nekdo je sedaj prosil za besedo. Eh, gospod Mandelc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pranje denarja vedno bolj vključuje velike banke v Evropi in uh, njih bi bilo treba zapreti, ne pa da se jim daje bonuse. Kolega. Hvala, s tem bomo zaključili razpravo in bom dal besedo. A, ah, no, dimentikavo. Sem pozabil, se opravičujem. Tudi gospod Polček želi besedo. Izvolite. tady jsme svědky mezinárodní zločinecké aktivity a. gospa komisarka tukaj gre za mednarodne kaznive dejavnosti. Vse skupaj je izredno sofisticirano. No, zahvaljujem se, da obstajajo žvižgači, in pa novinarji, ki opozarjajo na te težave, hkrati eh, pa se moramo tudi mi zavedati, kakšen je položaj žvižgačev. Različne finančne strukture, bančne strukture so nekako zatemnile vse te nezakonite dejavnosti, ki so izhajale iz Angole. Mi imamo zdaj eh, pet direktiv za seboj, da uh, eh, to krpanko moramo znati bolje uh, uporabljati. Bolje je treba izkoristiti to, kar imamo. Biti moramo uspešnejši, kot smo bili v prejšnjih primerjih. Hvala. Gospod Polčak, sedaj lahko pa res zaključim razpravo in dajem besedo komisarki Daljevi eh, v imenu komisije. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, v imenu komisije se zahvaljujem Evropskem parlamentu za to, da ste si vzeli čas za razpravo o tej aktualni temi. In hvala vaši zauzetosti za to, da bi okrepili naše orodje eh, za boj proti tovrstnim situacijam. Moramo delati na vsem tem, kar smo ugotovili. In mislim, da smo že našli način, kako zagotoviti in celovitost evropskih finančnih sistemov in kako jih bolj učinkovito zaščititi. Moramo sodelovati z mednarodnimi eh, partnerji in moramo eh, namestiti vsa naša prizadevanja za to, da zagotovimo, da se obstoječi zakonodajni okvir popolnoma in pravilno uporablja. In to vključuje tudi zaščito žvižgačev moramo dati dodatno spodbudo Evropske unije, ki mora imeti učinkovitejše in bolj, ki mora bolj učinkovito in bolj koordinirano delovati. Hvala. Hvala lepa, draga komisarka. Sedaj pa dajem besedo v imenu sveta ministrici Brnjac. Izvolite. Hvala, spoštovane poslanke in poslanci. Pozorno sem prisluhnil te razpravi in tudi slišal sem mnenje komisije. Ob tej priložnosti bi podarila, kako pomemben je boj proti pranju denarja za predsedstvo, kako pomemben je boj proti financiranju terorizma in veselimo se nadaljnega dela na, na tej zadevi. Predsedstvo bo na voljo za izmenjavo mnen glede te teme. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, grazie mille. Hvala. Draga ministrica. S tem je razprava zaključena. Cari colleghi, ho alcuni annunci da fare. Imam nekaj sporočil. Poslanec Nikola Danti je zapustil skupino socialistov in demokratov in je postal član skupine Renew Europe od 3. februarja 2020. To velja. Drugo sporočilo, dragi kolegi. Kolegi, prosim. kolega Gigold Karas, prosim, hvala. Skupina Renew sporoča pre, predsedniku določene odločitve glede spremembe članov odborov in komisij. In te odločitve veljajo od 13. februarja 2020 naprej. Sedaj bomo obravnavali izjavo sveta in komisije glede humanitarnega položaja beguncev na zunanjih mejah EU lahko vložite zahtevo za besedo in za modri karton na oba možna načina, klasično ali elektronsko. Navodila so na voljo e, na vhodu v dvorano. Najprej pa dajem besedo Eh, ministrici Brnjac, eh, se opravičujem, če narobi izgovarjam vaše ime, vendar nisem dobil navodil glede tega, kako naj ga izgovorim. Spoštovane poslanke in poslanci, že drugič imamo razpravo na plenarnem zasedanju eh, temo položaja beguncev na naših znanih mejah. To kaže na to, kako zelo pomembna je ta tema za Evropski parlament in to podpiramo. Mi spremljamo uh, kaj, to, kar se dogaja na migranskih poteh. Leta 2019 je bilo 139 tisoč nezakonitih prehodov evropskih meja, kar je 6 odstotkov manj kot leto poprej. No, na južni in na srednji mediteranski poti je prišlo do upada uh, prihodov, no na vzhodni mediteranski poti pa so se prihodi povečali. Situacija na grških otokih je še prav posebej zaskrbljujoča, kar smo vsi opazili ob zadnji razpravi 29. januarja. Na genskih otokih je več kot 40 tisoč migrantov. Prvič, odkar se odkar se izvaja sporozum med Grčijo in Turčijo, da smo dosegli tako visoke številke. Grška vlada ukrepa zato, da bi zboljšala situacijo. Napovedali novo nacionalno strategijo, s katero želi zaščititi mladoletnike, ki so v Grčiji in želi izboljšati oziroma povečati število transferjev na kontinent. Leta 2019 je več kot 35 tisoč ljudi bilo um, preseljenih na kontinent in ta, te preselitve še potekajo tudi leta 2020. Uh, vzhodno mediteranska pot vpliva na prihod migrantov po zahodno-balkanski poti. Prišlo je do 160 odstotkov Um, oziroma prišlo do povišanja v, v, v višini 140 odstotkov v primerjavi z prejšnjimi leti v letu 2019. No, sicer je letos manj prihodov po, po zimi, vendar to je zaradi zimskih eh, razmer. Predsedstvo se eh, zauzema za osredotočenje to celotno pot, zlasti pa se fokusiramo na pogoje beguncev v Bosni in Hercegovini. Več kot 8000 beguncev je tam, zlasti na severozahodu. Razmere so problematične, pa prišlo do pozitivnega razvoja glede ustreznih sprejemnih zmogljivosti. 3. februarja je hrvaški notranji minister Božinovec se sestal z novim bosanskim ministrom za varnost. Strinjala sta se, da je treba okrepiti sodelovanje pri izvajanju postopkov sprejema več mešanih mejnih straž in Hrvaška mora okrepiti bosanske varnostne sile pri mejnem nadzoru. Ministra sta se tudi strinjala, da bosta okrepila sodelovanje pri boju proti mrežam tihotapcev. To je bila tudi tema eh, neformalnega sestanka eh, notranjih ministrov v Zagrebu 22. januarja. Bosna in Hercegovina bi potrebovala več osebja za uh, nadzor meje. EU eh, e je namenila denar za humanitarno obravnavo beguncev v eh, Bosni in Hercegovini in tudi nekaj sredstev za krepitev osebja. Eh, potrebno je poskrbeti za dostojanstvo beguncev, zlasti tistih, ki so najbolj ranljivi. Prav tako je treba najti celovite rešitve. Še naprej bomo podpirali sodelovanje z vsemi partnerji, na Zahodnem Balkanu. Moramo zagotoviti, da bodo migracijski tokovi na naših mejah dobro upravljeni in da se bodo spoštovale eh, temeljne pravice migrantov. Spoštujemo grške ukrepe, s katerimi se dosegajo pozitivne spremembe. Grška nova zakonodaja bi morala osredotočiti azilne postopke in postopke vračanja vračanje je že zelo dolgo zelo nizko. Načrt grške vlade je, da vrne 10 tisoč beguncev do leta 2020. To je ambiciozen načrt, vendar to lahko tudi doseže s pomočjo evropske podpore. Učinkovito vračanje tudi zahteva dobro sodelovanje Turčije. Da bi zagotovili dobro upravljanje, moramo poskrbeti za to, da naši zahodno-balkanski partnerji okrepijo svoje zmogljivosti, zlasti, ko gre za vračanje, za prostovoljno vračanje. Morajo skleniti sporazume o sporovnem sprejemu s tretjimi državami. Prav tako morajo revidirati svoje vizumske politike. Mi smo jim na voljo za to, da jim pri tem pomagamo. Na osrednjem mediteranski poti, zlasti v Libiji, so se razmere poslabšale zlasti zaradi notranjih konfliktov v državi. Da bi olajšali trpljenje imigrantov in pridržanih eh, beguncev, so EU in nekatere države članice skupaj z UNHCR eh, vzpostavili Evropski skrbniški sklad za Afriko. Mednarodna organizacija za begunce izvaja prostovoljna vračanja v državi izvora in mm, ponuja nujno pomoč in to zelo uspešno. UNHCR evakuira uh, ljudi v Niger ali v Reando zaradi preselitve v EU ali v drugo državo sprejemnico. Ta, takšno ukrepanje zahteva našo podporo, zlasti v luči konflikta v Libiji, ki še poteka. Za konj